Herzlichen Dank. Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Lepo, da vas je vse nekaj tukaj. Pošlo pač še toliko hitreje. E, pri dnevnem redu vas prosim za razumevanje, da bomo zamenjali tretjo in četrto točko, e, iz kakršnega koli razloga že. E, In pa pri glasovanjih bomo najprej glasovali o deveti točki. In pa kar zadeva enajsto točko dnevnega reda, tam bo špansko ministrico zastopal državni sekretar za raziskave. No, tega nam ni treba sprejemati, tako pač bo. Torej, če se strinjate, eh, potem lahko dnevni red s temi ogromnimi spremembami sprejmemo in potem kar lahko prejdemo na tretjo oziroma četrto točko. Krepitev kemijske, biološke, radiološke in jedrske varnosti v Evropski uniji. To je akcijski načrt JRKB. Glede tega bomo pripravili mnenje in kolega Franko je za to pristojen. Če se torej strinjate, najprej dam besedo kolegu Franku in lepo prosim, da kar začne. je vous rappelle que les dispositions en matière de sécurité intérieure et de protection physique. Najprej ne vas opomnim, da je jedrska varnost v pristojnosti držav članic, ampak sodelovanje in koordinacija na evropski ravni je ključnega pomena. Evropski načrt za jedrsko, radiološko, kemično in biološko varnost, eh, ki ga poznamo kot načrt JRKB, predstavlja pomemben korak naprej v boju proti terorizmu. To je nekaj, kar je od 11. septembra zelo resna grožna v najrazličnejših oblikah. Glavni cilj načrta JRKB, ki vključuje več sto ukrepov, je podpreti ukrepe, ki jih sprejmajo države članice na tem področju, ter opredeliti okvir za izboljšano sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki, ki delujejo na tem področju. Države članice so torej tiste, ki imajo žogico na svojem delu igrišča in spodbuditi jih moramo, da začnejo ta načrt kar najhitreje in najbolj učinkovito izvajati. Več let je minilo, odkar je komisija 24. junija leta 2009 objavila svoje sporočilo. In v tem času parlament ni posredoval nobenega političnega sporočila v zvezi s to temo. Možnost, da bi orožje za množično uničenje prišlo v roke teroristov, je ena največjih grožen naši varnosti v Evropi. Torej, čeprav v Evropi ni prišlo do eh, večjih tovrstnih napadov, moramo biti pripravljeni na najhujše. Ustvarjanje umazane bombe, ki bi jo ustvarili z uporabo ukradenih jedrskih materijalov, bi predstavljala veliko grožno za zdravstvo, enako velja za eh, napade s sarinom ali antraksom, kot jih poznamo ZDA in Japonske. Nočemo širiti panike, vendar želimo, da javni organi eh, se vedajo odgovorno in sprejemajo konkretne ukrepe. Ta evropski načrt predvideva racionalen pristop do jedrske radiološke, kemične in biološke varnosti, ki temelji na treh stebrih eh, – preprečevanju, zaznavanju oziroma odkrivanju in odzivanju. In, eh, zato so potrebni trije elementi - pripravljenost na ukrepanje, uresničevanje in pa raziskave. In pozivam Evropsko unijo, da nadgradi svoja mednarodna prizadevanja, zato da bo neširjenje jedrskega orožja postalo standarda norma po vsem svetu in da bomo lahko dosegli prepoved kemičnega in biološkega orožja. Na področjih, kjer je pristojen odbor ITRE, v svojem poročilu pozivam k inteligentnemu sodelovanju med državami članicami. Nekatere države eh, so na tem področju um, bolj napredne od drugih, ni pa potrebno podvajati obstoječe tehnologije ali pa uh, ukrepati neusklajeno. Zato je potrebno strokovnjake združiti v omrežja in združevati naše zmogljivosti. Skrajni čas je tudi, da vzpostavimo evropsko industrijsko politiko za civilno varnost. Ta morate biti na skupnih standardih, na certificiranju eh, in poenoteni opremi. Pogosto pod podjetja zelo težko prodrejo na ameriški in kitajski trg zaradi kriterijev, ki tam veljajo in ki jih naša podjetja ne morejo uresničevati. E, torej, naredimo tudi mi enako, vzpostavimo kriterije, ne da bi pri e, tem ovirali naša podjetja. Potrebne so tudi uporabne raziskave na področju varnosti JRKB preden uveljavimo nove drage programe raziskav, pa preučimo možnosti trenutne tehnologije. Preučimo, kako lahko to tehnologijo privedemo na trg. Gospod predsednik, eh, podarjamo tudi potrebo po skupnih centrih za usposabljanje po vsej Evropi, zato da bomo lahko strukturirali tisto, kar že imamo. Pozivam tudi k strukturiranemu mednarodnemu sodelovanju z našimi partnerji. Kolegi in kolegice, seveda me zelo zanima, kakšni so vaši komentarji na to, kar sem ravno kar predstavil. Najlepša hvala. Äh, Najlepša hvala. Kolega Henšu je naslednik, je pročevalec v senci za skupino socialistov. Din partea grupului SD pentru acest raport de opinie și am uh, onoarea și plăcerea să colaborez. Nelepsă, hvala. Kot rečeno, sem poročevalec v senci za skupino socialistov in demokratov in veliko veselje mi je bilo, da sem imel priložnost sodelovati z poročevalcem in z drugimi kolegi, ki jih ta tema zanima. Urejanje in usklajevanje na področju JRKB eh, ima eh, dva koraka. Najprej je tu sporočilo komisije, ki je bilo objavljeno pred dobrim letom. Svet je že sprejel celo vrsto ukrepov, ki so zdaj v fazi izvajanja. Pričakujemo tudi poročilo o izvajanju strani komisije leta 2011. Nemogoče se je izogniti krizam. Videli smo katastrofo v Mehiškem zalivu, eh, posledice potresa na Haitiju, eh, tičo gripo in tako dalje. Tega torej ne moremo preprečiti, vendar pa eh, lahko odločamo o tem, kako se bomo na to odzvali in lahko zmanjšamo tveganje, ki je povezano s temi pojavi. Naj pa povdarim tudi tiste stvari, na katerih moramo biti pri tem poročilu pozorni. Gospod Kasto je dejal, da moramo povdariti pomen raziskav in razvoja, še posebej, kar zadeva končne proizvode JRKB. To še posebej velja za preprečevanje tukaj gre za našo sposobnost, da se soočimo z izzivom, ki, predstav, ki ga predstavljajo teroristične skupine. Raziskave je mogoče izvajati v okviru sedmega okvirnega programa, kot to predlaga komisija v svojem sporočilu. Kar pa zadeva preprečevanje na terorističnih napadov eh, JRKB, eh, Mislim, da bi bilo koristno vzpostaviti podatkovno bazo v sodelovanju z Europolom, ki bi vsebovala vse snovi JRKB, tako da bi lahko bolj podrobno nadzorovali trgovino eh, in tihotapljanje tovrstnih snovi. Ravno tako moramo beležiti vse teroristične incidente, ki vključujejo te vrste snovi. Prav tako bi morala komisija izkoriščati možnosti, ki jih ponuja splet, eh, in uh, ozaveščati državljane o ukrepih, ki jih morajo sprejeti, če pride do izrednih razmer. Komisija bi morala nadzorovati uradne in neuradne spletne strani, ki nudijo informacije ali celo prodajajo materijale snovi JRKB. Uh, komisija mora biti na takočem glede tega, kaj se dogaja na področju raziskav in uh, mora uh, uvajati ustrezne spremembe, če je to potrebno v skladu Lizbonsko pogodbo. Uporaba snovi JRKB ima lahko močan vpliv na življenje državljanov in imeti moramo ustrezne zmogljivosti, da se bomo lahko odzvali na vsakršne incidente. In eh, tukaj je zato toliko bolj pomembno sodelovanje z državami članicami. Najlepša hvala, Paul Rubik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem Franku, kajti ravno varnost za nas igra zelo pomembno vlogo in Evropska unija mora na tem področju prevzeti več odgovornosti. Mislim, da se je komisija odločila za pravo pot in da je tukaj potrebno eh, dobiti nadzor nad preprečevanjem, da je potrebno uveljavljati najboljše prakse in se učiti eh, eden od drugega. Eh, ravno tako pa tudi, ko gre za ugotavljanje eh, problemov, da tukaj eh, uveljavimo enakopravno oziroma opaz, opazanje, opazovanje eden drugega, zato da bomo tukaj, če bo dogotovljene pomankljivosti, lahko ustrezno ukrepali. Potrebno je pripraviti načrte za izredne razmere in dobro bi bilo, če bi države med seboj te načrte uskladile, zato da bi na podlagi najboljših praks tudi tukaj videli, katere države so imele najboljše ideje, kaj se lahko naučimo eden od drugega. In morda bi bilo tudi tukaj smiselno, da bi strokovnjake iz 27 držav združili v enoten odbor, v enotno komisijo, eh, ki bi poskrbela za to, da bi bili na tekočem z razvojem dogodkov in z najsodobnejšim znanjem. Potreben bi bil tudi določen sistem eh, primerjalnih meril, zato da bi vedeli, kako se stvari razvijajo, pa tudi kar zadeva stroške. V Evropi imamo veliko učinkovitih rešitev in ravno zdaj, v času gospodarske krize, bi pri varnostnih arhitekturah morali zelo paziti na to, kako učinkovito upravljati stroški in jih omejevati, tudi kadar se pojavijo težave. Zelo pozdravljam, da je naš komisar Oettinger povabil naftne družbe, da začnejo razmišljati o varnosti, o potencialnih incidentih na Severnem morju kajti pokazalo se je, da v Mehiškem zalivu družbe niso imele ustreznih načrtov za izredne razmere in z tega bi se morali kaj naučiti. Mislim, da, da Franko obravnava zelo pomemben dosje, ki je izredno pomemben za vse nas, torej državljane in državljanke v Evropi. Hvala. Uh, Gospod Tore je naslednji. Grazie, presidente. Anch'io Ringrazio il collega Franco per. Najlepša hvala. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Franku za odlično delo, ki ga je opravil. In strinjam se eh, tudi s tem, kar je ravno kar povedal gospod Rubik. Namreč mislim, da moramo črpati navdih iz našega znanja, znanja, ki smo ga zbrali, ravno tako pa je potrebno upoštevati to, kar se dogaja po samiznih državah. Preden podamo kakršenkoli predlog, je potrebno preučiti, kakšna je najboljša praksa, ki jo lahko uporabljamo na ravni 27-erice. Podpiram torej predlog gospoda Rubika da bi vzpostavili posvetovanja, ki bi vključevala strokovnjake iz 27 držav članic in ki bi obravnavala varnostne vprašanja. Pomembno je, kako države članice sodelujejo, kako se lotevajo problemov, kako se odzivajo na težave k temu, kar je pa že bilo povedano, bi želela dodati samo eno točko, kjer mislim, da gre za zelo občutljivo vprašanje. Istočasno pa mislim, da je o tem vredno razpravljati. Ne vem, kaj se bo zgodilo po končani razpravi o tej temi. Morda se nam bo zdelo dobro uložiti uh, predloge spremembo v zvezi s tem vprašanjem. Ampak mislim, da moramo pogledati, kakšno vlogo igra informacija, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Informacije so seveda pomembne, ko gre za preprečevanje, ko gre za ozaveščanje ljudi, ko gre za ozaveščanje državljanov o tveganjih, ki jim potencialno grozijo in tudi, ko gre za ozaveščanje o instrumentih, ki so na voljo za reševanje težav. Vendar pa, kot je bilo omenjeno, imamo določene izkušnje z epidemijo gripe lansko zimo. V tem primeru mislim, da je bilo na voljo veliko informacij in v moji državi in verjetno tudi v drugih državah informacije, ki so bile podane, so pripeljale do razmer, ko so bili vsi državljani zelo zaskrbljeni. vlade so se odločile, da eh, bodo v velikih količinah nakupile cepiva in ta odziv je bil prekomeren glede na dejanski problem. Eh, jasno je, da gre za zelo občutljivo vprašanje, ampak mislim, da se moramo odprto pogovarjati tudi o vprašanju informacij in upam, da bomo lahko to vključili tudi v poročilo. Najlepša hvala. Potem pa še predstavnik komisije za zaključek, gospod Hajmans. Morda imate kakšno pripombo? Najlepša hvala, predsednik. Z zanimanjem smo prisluhnili prispevkom. Uh, poročevalca, poročevalca v senci in drugih članov odbora. Res je, da je bilo sporočilo sprejeto že pred letom dni in da so se stvari od takrat spremenile. Uh, Svet je že sprejel akcijski načrt in to konec lanskega leta. Morda vas lahko obvestim o tem, da je tudi svetovalna skupina že začela delati. Prvi sestanek je bil februarja letos. V njej so združeni strokovnjaki držav članic, ki pomagajo komisiji in pa tudi državam članicam pri uresničevanju akcijskega načrta. Gre torej za zelo pomemben organ, ki eh, opravlja določene naloge, ki so jih omenili poslanci. Ravno tako smo spostavili tudi podskupine za vse posamezne dele eksijskega načrta in na ta način skrbimo, da imamo tudi tam vse strokovno znanje na voljo. Pomembno je tudi, da imamo raziskovalni dnevni red, raziskovalne programe, ki uh, upoštevajo, kaj se dogaja. Uh, veselimo se vaših nadaljnih razprav in vsega, kar želite povedati. Uh, in mislim, da vse, kar se do sedaj omenili, bomo lahko podprli tudi z naše strani. Najlepša hvala. Zahvaljujem se, s tem smo opravili s to točko dnevnega reda. Še enkrat opozarjam na to, da se bomo junija še enkrat, torej julija še enkrat vrnili na to temo. Zdaj pa naslednja točka. Gre za prihodnost evropske standardizacije kolega Bütikov je že uh, predstavil svoje mnenje, ampak jutri bomo o tem glasovali, zato mu še enkrat predajam besedo. Najlepša hvala. Predsedujoči, dolgočasna tema standardizacije postaja vse bolj vroča. Samo ta teden smo imeli dva zajtrka, na katerih smo razpravljali o tem, uh, In eh, deleženih je bilo veliko predstavnikov tudi iz gospodarstva, danes naprimer iz horizontalne skupine za mala in srednje velika podjetja. Organizirano je bilo tudi uh, zaslišanje oziroma javna predstavitev v odboru Inko, kjer smo se lahko marsikaj naučili. Na podlagi teh izkušenj in tudi na podlagi pogovorov z določenimi kolegi in kolegicami uh, sem dobil vtis, da določene točke, ki sem jih tukaj poskušal vključiti, eh, so um, naletele na pozitivne odzive. Očitno je ravno z vidika malih in srednje velikih podjetij, da zahteva potem, da standardi in načela STO morajo biti upoštevana, sploh kar zadeva preglednost, odprtost in nepristranskost. Uh, Prevečkrat je bilo rečeno, da je zelo pomembno, da so vključeni različni deležniki tako na evropski kot na mednarodni ravni. Z vedika malih in srednje velikih podjetij se večina težav pojavlja po, po, na treh področjih, pri stroških, pri kompleksnosti standardov in tudi, kar zadeva vprašanje vključenosti, kar zadeva stroške, je izredno pomembno, da obstajajo svežni standardov, ki so na voljo za neka zmerna nadomestila in da obstaja tudi dostop do povzetkov na spletu. Eh, predvsem pa je pomembno, da se mogoče tudi na spletu uh, vključevati v razprave o eh, razvoju standardov, zato da ni potrebno zapravljati velikega denarja za potovanja. Zelo pomembno je, da standarde poenostavljamo, predvsem število eh, sklicov in referenc, ki so vključene, je potrebno zmanjšati. Eh, za zaključek pa naj opozorim še na to, da tudi na javni predstavitvi v odboru IMKO uh, Eh, je bilo opozorjeno na to, da pri standardih, eh, kar zadeva razvoj in raziskave, je zelo pomembno sodelovanje z akademsko sfero in z izobraževanjem in da ga je potrebno izboljšati. Potem pa še zadnja pripomba tehnične narave pri deseti točki. Samo upozoril na to, da bi bilo dobro, če bi komisija si prizadevala za koordinacijo pri standardizacijskih dejavnostih z mednarodnimi partnerji. E, pri, v nemškem prevodu je za koordinacijo uporabljen izraz abstimung, mislim, da je to eh, morda nekoliko pretirano in da bi tudi mi morali govoriti o koordinaciji, koordinirung. Eh, No, kolikor so mi rekli, je to že popravljeno. Sedaj pa predajam besedo gospodu Jantovu. Najlepša hvala, eh, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim gospodu Bukoferju za upravljeno delo v zvezi s tem mnenjem. Mislim, da njegovi predlogi bodo izboljšali delovanje standardizacije na evropski ravni in Torej pozdravljam njegova prizadevanja za večjo odprtost in enotnost eh, standardizacije. Vključevanje vseh deležnikov je pomemben korak na poti proti temu cilju in vsekakor moramo poskrbeti za to, da bodo okoljske organizacije, potrošniške organizacije tudi lahko imele svoj glas, ko se bo odločalo o standardih. Še ena ključna točka pa je zagotavljanje ustreznega izvajanja in nadzora nad standardi. Ravno tako je potrebno spostaviti kriterije upravičenosti, ko odločamo, za koga kateri standardi veljajo. Ravno tako pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezne informacije, kar zadeva standarde in predvideti je potrebno možnosti za informacijske kampanje. Hvala. Frau Tikau als nächste. Gospa Tikau je naslednja domnule președinte, vreau și eu să-l felicit pe colegul Buticofer pentru... Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama želim čestitati gospodu Butikoferju za osnutek mnenja. To je pravzaprav, eh, vse, kar je zapisano, je pravzaprav bilo povedano tudi na današnji javni predstavitvi v odboru IMKO. Standardizacija je kručnega pomena tako za konkurenčnost kot za delovanje notranjega trga. Zato mislim, da moramo s tem mnenjem pozvati komisijo, da pospeši postopke. E, in da si prizadevamo za bolj integriran evropski sistem. To, kar se trenutno dogaja, je sveda del širšega svežnja o standardizaciji in potrebno eh, je opredeliti, katere ukrepe naj ta svežen vsebuje, vse to pa eh, se mora potem preliti tudi v akcijski načrt. Ta mora biti oblikovan tako, da bomo vzpostavili bolj celosten evropski sistem, bolj učinkovite postopke in pa lažji dostop do standarde sploh za inovativna in manjša podjetja. Na ta način pa bomo lahko tudi okrepili vlogo Evropske unije pri vzpostavljanju in oblikovanju mednarodnih standardov. Pomembno pa je seveda tudi boljše financiranje vseh dejavnosti povezanih s standardizacijo. Strinjam se z gospodom Butikoferjem, ko pravi, da so nažalost stroški standardov včasih za mala in srednje velika podjetja bistveno previsoki, so pa ravno ta podjetja tista, ki so najbolj inovativna in prihajajo na dan z novimi idejami. Uh, vendar pa nažalost nima, pogosto nimajo nobenega dostopa do standardizacije v Evropi. Seveda so evropski standardi pomembni za našo industrijo, eh, so način, kako spodbujamo konkurenco in odpravljamo vire pri dostopu do trga. In zato je ključno, da vsi spoštujejo uveljavljene standarde, istočasno pa je pomembno, da se ukvarjamo tudi z vprašanjem komunikacije. Tudi na današnji javni predstavitvi smo videli, da ne obstaja dovolj sodelovanja med akademskim svetom in razis svetom raziskav na eni strani ter Evropsko organizacijo za standardizacijo po drugi strani. Akademiki morajo biti bolj vključeni uh, v postopek oblikovanja in priprave standardov. Mislim, da bi bilo potrebno tudi naš odbor redno obveščati, predvsem bi nas morala komisija redno obveščati o mandatih za standardizacijske dejavnosti. Te mandate običajno letno ali dvakrat letno podeljuje komisija. Eh, nanaša pa se tako na dejavnosti, kot tudi na financiranje. Torej, še enkrat čestitke gospodu Butikoferju. Uložili bomo kar nekaj predlogov sprememb, vendar pa eh, bomo z njimi poskušali zgolj izboljšati eh, besedilo in okrepiti vlogo standardov v Evropi. Uh, eh, ach, mich, er Gospod Trubik. Hvala, gospod predsednik. Zelo me veseli, da je ta razprava končno prišla v, v zagon, kajti uh, normativi in standardizacija so ključnega pomena za mala in srednje velika podjetja. Uh, gre za uveljavljanje doseženega zbranega znanja. Uh, In e, tukaj pogosto v zadju tiči veliko inovacij. Tisto, kar smo slišali do sedaj, je eden od glavnih problemov, namreč oblikovanje ustreznih standardov. Mislim, da bi morala komisija razmišljati tudi o tem, kako v prihodnje urediti standarde tako, da bomo z nekim iskalnikom omogočili enostaven dostop. E, predvsem pa mora ta možnost obstajati, kar zadeva povzetke. Bi pa morali biti seveda ti povzetki tudi na voljo v več jezikih, zato da bomo po vsej Evropi lahko omogočili dostop do normativov. Druga ugotovitev pa se nanaša na organizacije za standardizacijo. Te so zdaj tako številčno kot kakovostno zelo raznolike in mislim, da bi tudi tukaj morali uveljaviti nek enoten standard v nekem pravnem okviru komisije, ki bi ga določili za pristojna ministerstva. E, na ta način bi tudi eh, lahko vzpostavili akreditacijo tovrstnih eh, ustanov in pa tudi certifikacijo za to, da bomo dolgoročno lahko zagotavljali ustrezno raven kakovosti. Seveda pa bilo potrebno eh, tudi tukaj določiti, kje želimo vzajemno priznavanje, kar zadeva naprimer norme v eni državi, ali se bodo te samodejno priznavale tudi v drugih državah, kot naprimer pri procesu Solvit, kjer uh, pravzaprav že imamo nekoga, kjer se ukvarja s tovrstnimi strategijami. Torej, eh, če bi tudi tukaj eh, uvedli neko metodo pri eh, standardizacijskih organizacijah v Evropi, bi lahko zagotovili, da bi ne prihajalo do toliko konkurenčnosti med posameznimi sistemi in s tem bi tudi mala in srednje velika podjetja bila uh, stroškovno učinkovito vključena na tem področju. Najlepša hvala, kolega Lange. Hvala lepa. Navezal bi se na kolegico Tikao, kolega Bütikofer. Morda bi morali pozvati komisijo, da naj poskrbi za splošno reformo standardizacijske politike v Evropski uniji in to čim prej. Kaj ti? Imamo celo vrsto odprtih vprašanj, ki ste jih vi tudi omenili. In vse to kaže na to, da potrebujemo splošno reformo. Pritisniti moramo na komisijo, tako da bo komisija vzela delo v roke. V bistvu gre za vprašanje, kako bi evropske norme tudi v globalnem okolju mm, lansirali tako, da bi to pomenilo krepitev evropske industrije. Gre tudi za to, da je potrebno proces standardizacije pospešiti in da je potrebno razmisliti tudi o vprašanju porazdelitve mandatov, tako da bi inovacije lahko povezali tudi z ustreznimi normami. Eh, kolegi in kolegice, govorili smo o vprašanju elektromobilnosti in uh, lahko samo zmajujemo z glavo, ko vidimo, kako počasi poteka norm, uh, eh, določanje norm, vse od tičnice pa od aparata. Uh, Eh, in eh, čeprav gre tukaj za področje, od katerega si obljubljamo zelo veliko delovnih mest. Torej gre za vprašanje dodelevanja mandatov in pa izvajanja norm. Eh, tudi to mora biti vključeno v paket reform. Imam pa tudi vprašanje v povezavi s stroški, No, eh, vem, da je za majhna srednja velika podjetja to kompleksen sistem, da ga je potrebno pa nastaviti, glede stroško pa ne vem, ali gre tukaj resnično za tako veliko oviro. Če sem pravilno obveščen, potem so norme za majhna in srednja velika podjetja. Uh, torej strošek uh, pomeni približno tisoč evrov. Če se najprej odloči za neko normo, moramo poskrbeti za to, da imamo tudi gospodarski dobiček od tega. Zato se postavlja vprašanje, ali je to resnično osrednji problem, torej vprašanje stroškov. Da, to je dobro vprašanje. Uh, gospa Sartori. Grazie, eh... Hvala. strinjam se s tem, kar so povedali številni kolegi. Priložnost za prvo razpravo moramo izkoristiti. Eh, tukaj imamo poročila v, o, o notranjem trgu. Um, predlogi, ki so jih podali kolegi, se navezujejo na stroške, kar, kakor ste omenili. Pa tudi, in še zlasti, ko govorimo o majhnih in srednje velikih podjetjih, gre tukaj za težave, s katerimi se ta soočajo. In uh, ravno evropska raven je tista, iz katere izhajajo te države, države in pa ovire. Potrebujemo torej jasno rešitev, potrebujemo zavezano, da bomo poenostavili pravila. To mora biti naš cilj, ki si ga vredno postaviti. Med predlogi, ki so bili podani, se bom navezala na zadnjega izmed njih o koordinaciji. Predlog za koordinacijo s pomočjo tudi mednarodnih partnerjev, vključno za ZDA. To bi moral postati običajni postopek, splošno pravilo od sedaj naprej. ko sprejemamo nova pravila v Evropi, moramo vedeti tudi, kaj se dogaja v drugih državah. Kajti lahko bo sicer naša industrija kaznovana. Zato moramo poznati vse učinke. Moramo ugotoviti, ali so naše izbire pravilne. Hvala predvsem za deseto točko, ki bi morala postati splošno pravilo, ne pa nekaj, kaj izvajamo tukaj in tam, kakor to počnemo sedaj, gospod Vid. Euh, euh, Tudi sam čestitam gospodu Butikoferju za odlično poročilo in uh, za način, kako je bilo to poročilo napisano. Norme, ki jih določamo, veljajo tudi za blago in pa storitve, ki prihajajo iz tretjih držav, torej za uvoze. In kot takšni predstavljajo ukrepe za um, varovanje potrošnikov. Um, sam želim dodati naslednje. No, morda to nima neposredno praviti za poročilom Bütikoferom. Eh, to poročilo se osredotoča na neko konkretno temo. Jaz pa bom govoril o vprašanju nadzora. Kdo bo nadzoroval in po kakšnih postopkih? Norme in pravila lahko pomnožimo, eh, to je morda tudi prav, ampak eh, ugotavljam, da postopki nadzora v Evropi niso zadostni, zrasti, če jih primerjamo z pravili v ZDA ali pa drugih tretjih državah. Mi pa sprejemamo tu nekakšna pravila, za katera potem sploh ne vemo, ali se jih držimo. Kaj ti? Ni zadostnih kontrol. In če si delamo skrbi, ko gre za standardizacijo v Evropski uniji, Potem se moramo najprej vprašati, kakšni postopki obstajajo pri eh, tistih točkah nadzora, kaj nam lahko jamši, jamči, da bodo zastavljene norme upoštevana tudi pri eh, blagu in pa storitvah, ki prihajajo v Evropi. Tako se da pa še kolega Beauty Koffer in na to komisije. Hvala predsednik, hvala kolegom za njihove prispevke. Uh, na kratko naj odgovorim na nekaj vprašanj, ki so bila postavljena. Gospa Weissenhorn, ki je pristojna v DJ Enterprise za to poročilo, je še enkrat jasno povedala, da komisija namerava jeseni ali pa najkasneje do začetka naslednjega leta, gospod Tajan je rekel še letos, predvidevajo, da bojo predlagali svežen eh, standardizacije in uh, to bo gotovo širok, širše zastavljeno, kakor uh, sedaj. In ko bomo imeli ta sveže, bomo lahko še enkrat razmislili o tem, ali je to zadostno, ali uh, uh, se vse skupaj. Uh, nanaša tudi na poročilo na lastno pobudo gospoda Kožušnika. Torej, vse to bodo prispevki parlamenta k temu svežnju o standardizaciji. Uh, Potem glede vprašanja, ali so stroški osrednji problem. Ne vem, če so stroški tukaj najpomembnejše vprašanje, ampak glede tega, kar je povedal gospod eh, Pajanis, eh, eno je. En problem je vprašanje udeležbe. V nekaterih državah članicah so majhna in velika podjetja dobro udeležena, v drugih ne. Eh, drugič, gre za vprašanje dostopa do norm, da lahko sploh eh, razumemo norme in standarde. Gospod Rubih je nekaj povedal o tem. In tretji problem, tukaj gre dejansko za vprašanje stroškov. Eh, tukaj ne gre za to, da bi morale vse norme in standardi biti za sto in se bi to uničilo tudi določene poslovne modele, ki so sami po sebi smiselni. Ampak Pri organizaciji DIN um, prav gotovo obstaja tudi nekakšna stroškovna racionalizacija in to je smiselno. Um, in tudi, ko gre za majhna srednja velika podjetja, uh, je prav gotovo, so prav gotovo stroške tisti, ki jih moramo upoštevati. Hvala lepa. In še za eh, komisijo, gospa Vajsenau. Hvala lepa. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Pütikofer. Načrtujemo svežen standardizacije, eh, načrtujemo tudi sporočilo, naš, naš Generalni direktorat bo podal tudi zakonodajni predlog na to temo. Ja, Kako razumem, se zauzemate za to, da se hitro odzovemo, ampak mislim, da bo ta proces trajal nekaj časa, kajti eh, tukaj prosimo za nekaj novega na področju standardizacije. V povezavi z evropsko zakonodajo je, da sedaj obstaja jasen okvir, da imamo torej mandate, da imamo har, eh, harmonizirane standarde, da izpolnjujemo zakonodajo na tem področju. Kar naenkrat pa pravimo, da želimo sodelovanje, eh, da želimo sodelovanje z evropskimi standardizacijskimi organizacijami, da bi to sodelovanje potekalo koordinirano in to so vsekakor potem eh, razširjene obliko sodelovanja. Seveda moramo razmisliti o tem, ampak najprej mora vsak to razumeti, moramo doseči potrebne dogovore in eh, morda zato niti ni potrebna zakonska sprememba, ampak ogledati si moramo orodja, ki jih imamo in te moramo tudi na licu mesta preveriti, preden se lotimo pregleda kajti trenutno proces standardizacije dobro deluje in zato moramo biti pozorni, da ne bi tega procesa ogrozili. Torej, prosimo nekaj novega, prosimo nekaj novega na področju standardizacije in eh, to v povezavi z evropsko zakonodajo in tukaj se nekaj, soočamo s temi novimi izzivi. Torej, začeli bomo z razpravami, vendar pa je to postopek, ki mora potekati od spoda na vzgor. Moramo vključiti tako tiste, ki določajo standarde, kako tudi družbe, kajti to ni proces, ki bi ga vodila komisija, ampak gre za tesno sodelovanje z standardizacijskimi organizacijami in pa družbami. Razumem, da želite, da bi se skupaj potekalo hitro, ampak eh, če dovolite, morate upoštevati tudi to, kar sem sama povedala. Hvala lepa. Naj še enkrat opozorim na to, da je jutri ob petih rok za vložitev predlogov sprememb. To je sicer nekoliko nenavadno, ampak tako smo se pač dogovorili, tako da prosim za vaše razumevanje, prosim, da se držite tega roka, tako da bodo možni tudi prevodi in tako naprej. Zahvaljujem se. S tem je ta točka opravljena. S tem je zaključeno zasedanje in lahko se podate na naslednje sestanke. Koordinatori naj ostanejo tukaj, uh, jutri pa se srečamo na naslednjem sestanku.